Ponovno začenjamo s sejo. Na razpolago ima se tudi zapisnik iz včerajšnjega dne. Ima to kakšno pripombo? Če ne, je zapisnik sprejet. Sedaj na vrsti prva točka na dnevnem redu gre za poročilo FERM o finančni pomoči skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij. Pozdravljam Wernerja Hojarja, predsednika Evropske investicijske banke in gospoda Mastrojanisa, ki mislim, da se prvič pojavlja tukaj v imenu ciprskega predsedstva. Gospod Fern, vi imate besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Finančna pomoč skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij pravzaprav uh, skriva bolj zanimiv naslov, namreč gre za projektne obveznice. Pri gospodarske prihodnosti Evrope ne gre toliko za krizo in za investicije, gre za to, da moramo ohraniti vzdržnost in rast in pa delovna mesta. Predvsem pa gre za to, da moramo povečati tiste naložbe, ki so namenjene ravno temu, tako zasebne kot tudi um, javne naložbe. Združiti je treba različne evropske poti in izkoristiti potencijale, ki jih imamo. Ne na zadnje, v Evropi živi 500 milijonov ljudi, 500 milijonov ljudi nas živi na enotnem trgu, zato moramo poskrbeti za strateške investicije v moderno infrastrukturo, v energijo, v digitalno infrastrukturo. To je bistvenega pomena, če želimo doseči naš cilj pametne in vseuključujoče rasti. Gospodarska kriza ni samo rezultat zloma finančnega in bačnega sektorja. Kriza je nastopila tudi zato, ker smo dolgo imeli nezadostno stopnjo investicij v Evropski uniji. Eh, stopnja naložb, ki jih potrebujemo, je zelo visoka. Eh, energija, promet, IKT. Komisija meni, da tukaj govorimo o 1,5 eh, milijarde evrov. To je um, ogromna vsota in te vsote ne more ustvariti Evropska unija sama. Zato mora prispevati tudi zasebni sektor, pa tudi lokalne in pa regionalne oblasti. Trenutno imamo stroge varnost, eh, varčevalne ukrepe v javnem sektorju, eh, sredstva bank so omejena in zato moramo najti nove poti za napredek. To lahko naredimo na ta način, da, razvij, da razvijemo nove inovativne finančne instrumente. Proračunska podpora je ena izmed teh instrumentov. Projektna obveznica so uh, druga možnost. Te pomenijo, da bi imeli posojilo EIB z podporo Evropske unije. To pomeni, da bi projekti bili izvajani na tak način, da bi bili bolj uh, privlačni za zasebne ulagatelje. Na ta način bi tudi dvignili uh, bonitetno oceno za te obveznice in zato bi te obveznice postale zanimive tudi za investicije, naprimer iz pokojninskih skladov. Tukaj govorimo o zasebnih obveznicah, ne o javnih obveznicah. Ehm, predlog, ki ga odbor za proračun podpira, se ukvarja z vprašanjem prerasporeditve 300, 230 milijonov evrov za leto 2012 in 2013. To ni veliko denarja, ampak s takšnim denarjem komisija meni, bi lahko uh, dosegli do, od 15 do 20 kratni multiplikacijski učinek. In zato je ta predlog tako zanimiv. Strani Evropske unije jamčimo samo do 230 milijonov evrov. Uh, če gre vse dobro, potem bo ta strošek dejansko ničen. Projektne obveznice so samo del te uh, sestavljanke naložb. Zato moramo vse skupaj analizirati, ocenjevati. Upam, da bomo lahko vse skupaj razvili še bolj, tako kot je predvidel predsednik Barozo, pa tudi Evropski vrh in pa G20. Posod je bilo govora o tem. Rad bi podaril tudi neke dodatne ideje. Mislim, da moramo preučiti naše analize, razmisliti moramo o tem, kako izboljšati ta predlog, kako ponuditi nove oblike naložb, kako uh, podpreti majhna srednja velika podjetja skozi pro, projektne portfelje ali lahko poskrbimo za bolj likvidni trg obveznic ali lahko morda celo razmislimo o tako imenovanih obveznicah Delor, torej obveznicah, ki bi jih podprl evropski proračun. O vsem tem moramo razpravljati. Eh, na koncu se želim zahvaliti vsem tistim, ki so mi pomagali eh, zapisati to poročilo, kolegom iz odbora za proračun, poročevalcem v Senci, komisiji, Evropski investicijski banki in pa ne nazadnje danskemu predsedstvu. Upamo, da bo sipersko predsedstvo sedaj pripeljalo vse skupaj do konca. Hvala. Rojanes. Hvala lepa, sedaj pa v imenu sveta gospod Mavrio Janis. Gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta, zelo vesel sem, da imam priložnost sodelovati v tej razpravi. Veselim se tudi jutrišnjega glasovanja o tem vprašanju. Še posebej je spodbudno to, da je predlog za pilotno fazo za projektne obveznice bil uspešno in pravočasno predstavljen. Zato z veseljem ugotavljam, da je bil ta predlog v celoti sprejet tudi na Evropskem svetu in omenjen v sklepih sveta iz prejšnjega tedna. Ulaganje v infrastrukturo je ključnega pomena, če želimo zagotoviti rast in ustvariti delovna mesta, še posebej v času, ko so nacionalni proračuni pod znatnim pritiskom. Ključnega pomena je, da najdemo nove in inovativne načine za zagotavljanje zagona gospodarstva in rasti v Evropski uniji. V času finančne krize je še toliko težje dobiti ustrezna finančna sredstva. V trenutnem gospodarskem vzdušju moramo poskrbeti predvsem za to, da bodo dolgoročne naložbe na področju IKT-ja, prometa in energetike zagotovljene. Pritegniti je treba tudi zasebna sredstva za financiranje prednostnih nalog. Prispevek Evropske unije k projektnim obveznicam naj bi pomagal pri zbiranju večjih količin sredstev. Potrebujemo ustrezne pobude. Projektne obveznice so pobuda, ki, bodo, ki bo zagotovila, da se ti omejeni proračunski viri uporabljajo čim bolj učinkovito. Če bodo izkušnje iz pilotne faze uspešne, potem bi lahko to pobudo v prihodnje še nadalje razvili. Sporazum, ki je bil dosežen s parlamentom, zato še toliko bolj pozdravljam. Še posebej zato, ker se ta sporazum nanaša na tista področja, ki so pomembna za svet. Naprimer, Želimo si, da bi s to pobudo čim hitreje začeli. Poleg tega je treba poskrbeti za ustrezno poročanje v kritični tretji fazi, ob koncu pilotne faze pa bo treba poskrbeti za ustrezno neodvisno oceno. S tem bomo lahko zagotovili tudi večjo učinkovitost teh instrumentov. Številni pomisleki so seveda so upadali s pomisleki parlamenta. To je tudi omogočilo, da smo dosegli hiter napredek, za kar smo zahvaljujem, za kar se zahvaljujem tudi danskemu predsedstvu, ker je res učinkovito vodilo pogajanja. Rad bi se zahvalil tudi komisiji in parlamentu za pripravljenost, da se doseže sporozum v najkrajšem možnem času. Izredno bi rad izrekel zahvalo Goranu Fermu, ker je na izvrsten način pristopil k temu vprašanju, deloval je zelo konstruktivno tudi v samih pogajanjih. Gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta, bolj kot kadarkoli prej moramo v tem trenutku spodbujati pametno vključujočo rast v Evropski uniji. Uporabiti je treba širok spektr politik in instrumentov, če želimo doseči ta cilj. Če bomo tesno sodelovali s parlamentom in komisijo, bomo seveda uspeli izpolniti cilje tudi projektne obveznice. Želimo spodbuditi naložbe v infrastrukturo, na tak način bomo tudi spodbudili gospodarsko rast in ustvarili delovna mesta. Prepričan sem, da je to nekaj, k čemur vsi stremimo in pozdravljamo. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa komisar Aren, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta. Rad bi se zahvalil poročevalcu Gerenu Fermu, soporočevalcem gospodu Langno in gospodu Kančanu, tudi poročevalcem v Senci. Hvala za vsebinsko polno poročilo, hvala lepa tudi za konstruktivne predloge, ki ste jih podali v kontekstu tega poročila. Zahvaljujem se tudi Evropski investicijski banki in predsedniku Hojerju za izvrstno sodelovanje tudi v pripravah na to pobudo. Najprej bi rad to pobudo za projektne obveznice postavil v širši kontekst naše agende za rast. Spodbujanje posojilne zmogljivosti Evropske investicijske banke in sprožitev prve faze projektnih obveznic ter preusmeritev določenih sredstev iz strukturnih skladov k malim in srednje velikim podjetjem in mladim brezposelnim, so pomembne pobude, o katerih smo se končno dogovorili in smo jih začeli tudi izvajati. Vesel sem, da so pobude, ki jih komisija že dolgo zagovarja, sedaj dozorele in se izvajajo v praksi. To je nujno potrebno, ker se je Evropska unija, še posebej pa evroobmočje, znašla v posebnem položaju. Smo na razpotju po 30-letni zgodovini. Seveda sta oba vidika med seboj povezana. Kratkoročni učinki te krize izhajajo iz dolgoročnih težav, s katerimi se soočamo, tako s sistemskimi težavami kot z drugimi. Zmanjšati je treba pritisk na trge, državam je treba dati prostor, da zadihajo, izvajati je treba tiste reforme, ki so nujno potrebne za dolgoročen uspeh. Na obeh frontah se sedaj pomikamo naprej, zelo odločno, Vrh evroobmočja, ki je potekal prejšnji teden, je tudi opredelil ukrepe, s pomočjo katerih bomo uspeli presekati ta začaran krok, v katerem so se znašle banke in države z prevelikim dolgom. To je tudi razlog, zakaj je bilo spodkopano zaupanje. Tako, ko bo začel delovati enoten mehanizem za nadzor bank, bo tudi Evropski mehanizem za stabilnost lahko začel dokapitalizirati banke neposredno brez bo s posojil, ki bi še dodatno obremenila tiste države, ki so že tako ali tako pod hudim pritiskom strani trgov. Časa ne smemo izgubljati, zato komisija že dela na predlogu za enoten mehanizem za nadzor bank, pri tem bo sodelovala tudi Evropska centralna banka. Pripravljamo tudi druge predloge in vsi ti predlogi so pravzaprav ključni za prihodnjo bančno ureditev v Evropski uniji. Pri tem seveda računamo tudi na vašo podporo. Gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani, komisija je predlagala projektne obveznice Euro 2020 že oktobra lani. To je učinkovit način, kako lahko uporabimo evropski proračun za dvig tudi zasebnih naložb. Preveriti smo želeli sam koncept projektnih obveznic državljanom in trgov, smo želeli dokazati, da ta predlog deluje, zato smo kot komisija tudi začeli izvati pilotno fazo. Predlog je sedaj pred vami, predlagam, da ga sprejmete, ker boste s tem omogočili tudi oživitev evropskega gospodarstva, rast in ustvarjanje delovnih mest. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Hojer. Mikrofon zagovornika, prosim. Gospod predsedujoči, članice in člani Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, veliko veselje in čast mi je, da lahko danes sodelujem v tej razpravi o projektnih obveznicah. Dovolite mi, da se najprej zahvalim parlamentu, ker je podporil to pobudo. Še posebej poročevalcu bi se rad zahvalil gospodu Fermu, ker je zauzel pragmatičen, konstruktiven pristop. Upam, da smo tudi zahvaljujoč temu pristopu dosegli kompromis. Kot veste, bomo v prihodnih letih v Evropi potrebovali izdatne naložbe. Projektne obveznice so torej predstavljene v pravem času, nikakor ne prek malu. Nujno jih potrebujemo, če želimo zagnati gospodarstva, če želimo ustaviti brezposelnost, če želimo ohraniti vlogo Evropske unije v svetu in tudi njen položaj. Projektne obveznice so samo eno od orodij v naši škatli, z orodji. To ni alternativni predlog ostalim instrumentom v škatli, ki jo imamo na voljo, je samo dodatni predlog. Prejšnji teden so se voditelji zauzeli za zelo ambiciozen pakt za rast. Dolgoročne naložbe bodo seveda ključne pri tem načrtu. Za davkoplačevalce je pomembno to, da pobuda za projektne obveznice ne nalaga dodatne obremenitve za nacionalne proračune, ne obremenjuje nacionalnega dolga ali kakršnega ne prinaša kakršnih koli dodatnih obveznosti. Sredstva iz evropskega proračuna bomo samo preusmerili, jih dopolnili z posojili iz Evropske investicijske banke. S tem bomo izboljšali tudi kakovost samega dolga, zato ker bomo omogočili vlagateljem, da odkupijo ta dolg, da podprejo investicije v celotni Evropski uniji. Multiplikativni učinek bo lahko precejšen, 230 milijonov iz evropskega proračuna in še prispevek Evropske investicijske banke, kar pomeni 4,3 milijarde v tej pilotni fazi. Torej javna sredstva uporabljamo kot tvegani kapital v času krize drži, ampak vse smo skrbno preverili. Posojila Evropske investicijske banke bodo seveda nekoliko razbremenila evropski proračun. Projektne obveznice so torej še en primer tega, kako Evropske banke in komisija dobro delujejo in ustvarjajo sinergijo. Hvala lepa komisarju Renu. EIB ponavadi dela na treh področjih. Nudenje nasvetov, posojanje in dajanje jamstev. Želimo si, da bi bila ta pilotna faza uspešna in mislim, da tudi bo. Gradimo na izkušnjah, pripravljamo skupne instrumente. Evropska investicijska banka je tudi opredelila tiste projekte, ki so najbolj primerni za to začetno obdobje. Prvi pilotni projekti bodo verjetno izvajani na nekaterih bolj naprednih finančnih trgih v Evropski uniji. Osredotočili se bodo na ključne in jasne bančne posle, kjer se porabljajo majhni deleži javnih sredstev za podporo dodatnih naložb. Ključni cilj pa je, da podpremo dolgoročne naložbe in dostop do posojil za takšne naložbe posod v Evropi. Gospe in gospodje, vlaganje v energetska omrežja za zagotavljanje varne oskrbe, za vzdržno prometno omrežje so ključnega pomena za uspeh strategije EU 2020 in tudi za dolgoročne perspektive za rast. Upam, da bodo projektne obveznice povečale apetit tudi za zasebna sredstva, vsaj pri najbolj ključnih projektih. Hvala. No, Hvala lepa, sedaj pa gospod Langen. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam bom predstavil mnenje odbora ITRE. ITRE je soglasno sprejel 28 predlogov sprememb. Odbor za proračun je večino predlogov sprememb upošteval. Šlo je za to, da smo želeli podčrtati pomen te pilotne faze, umestno poročilo, potrebo po evalvaciji, dejstvo, da mora vse skupaj se izvesti pod polno odgovornostjo in e ideja, da to ne sme biti samo podaljšana roka komisije. Če damo na razpolago proračunska sredstva, želimo mobilizirati zasebni kapital za široko pasivni eh, internet, za prometne povezave, za uh, energetske projekte. Uh, Veliko je na kocki in prosim vas, gospod Hojer, da ne dopustite, eh, da bi kdorkoli vplival na EIB. Ne more biti tako, da, na projekt, da v tej začetni fazi se osredotočimo samo na enostavne projekte, šele potem pa bi se osredotočili na teže projekte, ki bi lahko propadli. Mi želimo verodostojno in resno oceno eh, Kaj ti kot obr ITRE prav gotovo podpiramo projektne obveznice kot sredstvo za mobilizacijo zasebnega kapitala. Hvala lepa, gospod Kančan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, sam sem absolutno za pilotno fazo za projektne obveznice. Namreč načelo, kako se porabljajo evropska sredstva, je pri tem zelo pomembno. Izkoristiti je treba tudi izkušnje Evropske investicijske banke. Izvajati je treba te projekte, ker bodo prispevali k boljšemu stanju v Evropi. Tisto, kar nam trenutno dela težave, je seveda proračun. Samo 230 milijonov za projekte, 10 na področju prometa, 20 na področju tehnologije, potrebujemo dodatne instrumente, potrebujemo dodatno podlago. Kaj nam še manjka? Precej stvari. Biti moramo pogumni, iz Evropske unije bi morali voditi pot k večji rasti. Neposredno bi morali izdajati te obveznice kot Evropska unija, neposredno bi morali sodelovati tudi pri naložbah v infrastrukturo, še posebej v tisto, ki je za nas ključnega pomena ne bom omenjal preteklosti in potem različni ukrepi, ki so bili sprejeti tudi glede mutualizacije dolga. Čas je, da storimo korak naprej. Edino skupaj bomo lahko zagotovili rast, ustvarili delovna mesta in poskrbeli za konkurenčnost, ki nam pripadne in si jo zaslužimo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa. Gospod gospod Rike za dve minuti. Prezi. Gospod predsedujoči. Gospod komisar, najprej bi rad čestital poročevalcu za izvrstno opravljeno delo. Zahvaljujoč temu delu in dobremu sodelovanju s svetom pod danskim predsedstvom, sedaj pod ciparskim predsedstvom, lahko upamo na to, da bo ta pobuda začela veljati že letos poleti. Ta finančni instrument je inovativen, temelji pa na inteligentni uporabi virov, ki so, kot vemo, omejeni. Uporabljamo obstoječe proračunske vrstice, jih preusmerjamo za druga področja. Politika proračunske stabilnosti bo seveda uspešna samo, če bo vsebovala tudi ustrezne ukrepe za zagon gospodarstva. In projektne obveznice bodo lahko ustvarile nova delovna mesta na področju prometa, energetike, IKT in tako naprej. Besedilo, o katerem glasujemo, je sad delavo v kontekstu trialoga. Mislim, da je to besedilo dobro, želimo pa si, da bi komisija nekoliko bolj natančno predelila ta instrument, predvsem kako se bodo naprimer izvajali nadzor, kako se bodo spreminjali drugi ukrepi, kako bomo lahko drugače uporabljali obresti, ki jih bomo povrali kaj se bo dogajalo naprimer z posamezni mehanizmi, kot je naprimer mehanizem za zagotavljanje posil na področju prometa. Gospod predsedujoči, za zaključek bi rad povedal samo to, da trenutno doživljamo začetek tega, kar vi imenujete mešana gospodarska unija. Na voljo imamo Evropsko unijo in Evropsko investicijsko banko s svojimi izkušnjami. Takšna unija bo seveda oblikovala trg, ki bo koristil našim projektom in instrumentom, ki so tudi omenjeni v večletnem finančnem okviru, naprimer tudi sklad za povezovanje Evrope s Ovisem. Hvala. Hvala lepa, gospa Jala Sender. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropski državljani in državljanke pričakujejo več kot samo slabe novice, zato se mi zdi, da bi si danes lahko čestitali. Ne, da bi lahko čestitali samo poročevalcu gospodu Fermu, ker je res deloval na inteligenten način, temveč bi lahko čestitali tudi vsem institucijam, svetu, komisiji in našemu parlamentu, tudi na vse zadnje finančni instituciji, torej Evropski investicijski banki. Evropsko investicijsko banko potrebujemo še posebej pri tem vprašanju. Kot veste, imamo na voljo omejena javna sredstva, potrebujemo dodatne zasebne naložbe. Edino na tak način bo infrastruktura, ki je ključnega pomena za mobilnost oseb, za povezovanje tudi uspešno uresničena. Potrebujemo ne samo tradicionalno infrastrukturo, ampak še inovativno, inteligentno infrastrukturo za prihodnost, ki nas bo povezovala in ki bo povezovala Evropo s preostalim delom sveta. Predvsem pa bi znotraj Evropske unije na tak način lahko vzpostavili delovna mesta, zagotovili rast, razvoj, bogatstvo. Mislim, da Evropa ima možnost, da raste. Te pametne instrumente nujno potrebujemo. Evropa si je seveda znala zagotoviti instrumente, za druga področja, tudi na teh področjih jih potrebujemo, če želimo biti konkurenčni, če želimo biti vodilni na področju inženirstva, javnih del, razvoja in komunikacij. Do sedaj nam je to uspevalo, zato pozdravljam ta predlog in to poročilo. Upam, da bomo v teh dveh kratkih letih, ki nam še ostajata, spodbudili komisijo k temu, da zagotovi boljše rezultate. Dobro je, da se bomo vsaki šest mesecev lahko o tem pogovarjali, ko bo objavljeno poročilo, kajti s tem bomo kot Evropska unija tudi bolj zauzeti za te projekte. Sama kot poročevalka za sklad za povezovanje v Evrope pozdravljam napredek, ki je bil dosežen in upam, da bo v prihodnje Evropa tudi infrastrukturno bolje povezana s pametnejšo infrastrukturo. Hvala. Hvala, sledi gospa Jensen. Tak, herr Forman, øh, po vajne, er Eldegruben. Hvala, predsedujoči v imenu skupine Alde bi rada povedala, da podpiramo ta projekt, menimo, da gre za dober projekt. Prav je, da smo prišli do tega, da to lahko hitro naredimo in hvala gospodu Fermo za, njegove, za njegovo delo, ki je pripeljalo zdaj do tega pilotnega projekta. V, na Danskem je ta ideja. Eh, nam ta ideja ni tuja, kajti tudi mi smo vlagali v različne povezave, recimo most s Švedsko. In to je vse pomembno seveda tudi za eh, zasebni sektor, zasebni trg. Eh, ta most je bil recimo konstruiran oziroma eh, postavljen, potem pa se ga plačuje strani uporabnikov. Na ta način se ustvarja kapital, s katerim lahko potem seveda eh, izvajamo naložbe v drugo infrastrukturo. To smo že večkrat storili in večkrat smo tudi povedali. Eh, da bomo na ta način, da bo sicer trajalo nekaj časa, da bomo dejansko prišli do ustreznega pokritja investicijskih zahtev. V Združenih državah poznajo to vrstne obveznice, ki financirajo področje infrastrukture. In strani zasebnega sektorja slišimo, da ravno zaradi naporov, ki jih izvajamo, bomo lahko v kakšnih desetih letih imeli nek trg obveznic, ki nam bo omogočil, da bomo v doglednem času imeli neko avtonomno, ustrezno financiranje brez podpore evropskega proračuna. Sveda pa na začetku potrebujemo podporo in pomoč, potrebujemo eh, podporo za oblikovanje zaupanja, zaupanja, ki sicer obstaja ampak eh, da ga zagotovimo tudi vlagateljem. Zato, da bodo verjeli v to vrstne projekte, da bodo dejansko vlagali in začeli s to vrstnimi vlaganji in tu je res pomembno, da pridemo do dogovora, kako bomo nadaljevali na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili v teh oziroma ki bomo pridobili v pilotni fazi, ravno zato, da bomo potem lahko tudi razširili uh, delovanje in uh, bili uspešni tudi v prihodnosti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Um. Hvala, gospa Jensen. Gospod eh, Martin eh, je dvignil modri karton. Lahko boste odgovorili na vprašanje. Gospod Martin, izvolite. Ja, danke, predsednik. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegica Jensen, vi ste govorili o vaših izkušnjah na Danskem. No, v zvezi s projektnimi obveznicami ste povedali, da lahko pride do problemov pri prevzemu jamstva. Ali vas ne skrbi, Naslednje. Najprej bi morali dobiti neko zagotovilo, neko zavarovanje. da bi lahko tudi, naprimer, pokojninskim skladom, ki se je odločili za ulaganje, omogočili domiček, dobiček. Kako bi vi zavarovali takšne naložbe? Det er klart, at øh, pensionskasser og forsikringsselskaber. Samoumevno je da zavarovalnice, pokojninski skladi morajo oceniti, ali so ustrezna jamstva za ulaganja, za ulagatelje in za prihodnost. V tem trenutku je treba vedeti, da je to relevantno za vse, ki so aktivni na javnih trgih. Tudi v državah niso povsem prepričani, kako in kaj, nimajo vseh jamstev, zato potrebujemo neko, nek ustrezen trg z ustreznimi visokimi jamstvi in ustreznim plačnim profilom, ki bo ustrezal potrebam ulagateljev, dolgoročnih ulagateljev, da bodo lahko res prišli do sredstev, ko bodo potrebovali sredstva za izplačilo pokojnin v tem primeru. Zato eh, to je pomembno seveda za naju oba z gospodom Martinom, da zagotovimo te stvari, da bodo dejansko eh, sistemi učinkoviti, ko bova midva v, pokojni, v, v penziji. Samo naj vas opomnim, da imate 30 minut za odgovor. No, sledi gospod Durand. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, že drugi so povedali, eh, javne finance danes v Evropski uniji so takšne, da eh, moramo izkoristiti vsak instrument, ki nam je možnost, da spodbudimo vlaganja, ki so nujna na evropski ravni v transportu, prometu, energetiki, eh, IKT-ju. Tu gre res za projekte, ki si jih želimo pro, po, po, po, podpreti. Zdaj pa imamo tu pilotno fazo in mislim, da zaradi tega moramo takoj na začetku jasno opredeliti merila, po katerih bomo ocenjevali to pilotno fazo. In tu bi pritegnili vašo pozornost na dvoje. Prvič, izbira projektov hvala poročevalcu. Dobro je, da je govoril tu o trajnostnih merilih, še posebej, kar se tiče izbire projektov, kajte, kajte vse eh, infrastruktur, vsi infrastrukturni projekti niso nujno nekaj dolgoročno in trajnostno pomembnega. Torej, tu moramo biti pazljivi, da bo šlo res za kakovostne projekte. In drugič, vprašanje tvegan. Seveda, objektivno vedno obstaja finančno tveganje, skušamo jih seveda takšna tveganja čim bolj zmanjšati, ampak vedno obstajajo in zaradi tega moramo biti tu zelo pazljivi v fazi ocenjevanja, da bomo resnično vedeli, kakšna so sredstva, da čim bolj eh, zmanjšamo in omejimo tveganja, pri tem pa vendarle jam, jamčimo prihodke tistim, ki bodo zasebno vlagali. Torej, mislim, da uh, je dobro, da takšen projekt zaženemo, ampak hkrati moramo zelo dobro vedeti, po katerih merilih bomo ocenjevali to pilotno fazo, uh, Eh, mislim, da gre tu za zelo pomemben instrument, ki zahteva vso našo pozornost, še posebej v tej pilotni fazi. Hvala lepa. Gospod Ashford. Hvala predsedujoči. Hvala poročevalcu za njegove predloge, še posebej v zvezi z vlaganji, ki bodo pomagala evropskemu gospodarstvu. Moramo pa biti tu pazljivi, kajti moramo iti za. Naložbe z resnično dodano vrednostjo, eh, tu imamo čezmejno povezovanje, energetiko, promet, eh, raziskave, razvoj, Eh, širokopasovne povezave. To dejansko prinaša dodano vrednost na evropski ravni, medtem ko v preteklosti smo pogosto videli, da je šlo za vprašljivo dodano vrednost. Strinjam se tudi s tem, kar je povedal eh, glede financiranja, ampak tu podarjam naslednje. Glede na to, da gre pilot, za pilotno fazo, gre za časovno omejeno zadevo in ko bo končana, bo morala biti predmet neodvisne preiskave oziroma ocene. In ta analiza bo morala biti vzeto, vzeta resno Kajti rezultat moramo potem upoštevati in spoštovati, pri čemer je ključno, da zaščitimo interese in pa izpostavljenost evropskih davkoplačevalcev. Hvala lepa. Gospod Ena. Gospod predsedujoči, da Evropska unija deluje na področju prometnih, energetskih in IKT omrežij je seveda zelo pomembno. Še bolje pa bi bilo, če bi na ta način prišli do javne lastnine tovrstne infrastrukture, ki bi jo potem izkoriščali ustrezni akteri pri storitvah na vseh teh področjih, ki bi jamčili več varnosti, več, eh, več spoštovanja javnega denarja. Če bo to omogočilo samo eni manjšini, Eh, privilegirancev, da eh, pridejo do prihodkov, hkrati pa bo omogočalo korupcijo in druge negativne zadeve, potem to ne bo dobro. Zaradi vašega dogmatičnega gledanja na konkurenčnost imamo še vedno tovornjake, ki na pol prazni vozijo po Evropi, ki porabijo ogromno energije in vse to predstavlja stroške za ljudi in za podjetja. reči moramo ne sterilni konkurenčnosti in ja dejanskemu povezovanju in sodelovanju. Kar nam danes predstavljate, je seveda eh, eh, pomembno, vendar pa hkrati podobno s tistimi eh, plinskimi podjetji in drugimi, ki, nas, ki so nas prignala v krizo. Te, to ne sme biti sprejemljivo, kar sam predlagam je, da resnično zagotovimo interes naših državljanov, financiranje strani EIB neposredno. Na tak način bi potem prišli do rešitev, ki, eh, eh, prek katerih finančni trgi ne bi več dušili našega gospodarstva. Gospod Morganti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozitivno gledam na predlog, da se oblikujejo projektne obveznice. Strinjam se tudi s pilotno fazo. Na podlagi projektnih obveznic bi izboljšali tudi samo infrastrukturo v Evropi. Glede na to, kolikšne so naše potrebe, menim, da je znesek 230 milijonov evrov premalo. Sredstvo je, kot rečeno, malo, želje so velike, ampak kompromis, ki smo ga dosegli, je dober. Ta sredstva bomo lahko namenili za maksimalno deset projektov. Vseeno pa je to pomembno, ker bomo lahko preverili, ali je ta instrument dovolj privlačen za to, da pritegnemo tudi dodatna sredstva za izboljšanje infrastrukture na področju prometa, energetike in IKT-ja. Upam, da bodo projekti, ki bodo deležni sredstva iz te nove pobude, izbrani skrbno da boste preverili, ali lahko zagotovijo učinkovitost, predvsem pa si želim, da jih boste na koncu ustrezno preverili in ocenili. Ne moremo si dovoliti, da bi vlagali javna sredstva v projekte, pri katerih učinkovitost ni zagotovljena. Hvala. Gospod Sosafraj, Wagner. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Vsi smo se osredotočili na banke. Vedno znova slišimo, da so pravzaprav banke bistvenega pomena, da brez njih ne gre. Ampak zavedati se moramo, da telo seveda stoji na hrbtenici. Vr hrbtenica in sklepi, ki predstavljajo Evropo, so prav infrastrukture na področju prometa in energetike. Banke morda predstavljajo krizno traj tega telesa. Uh, Danes popovdne smo že slišali, da moramo mobilizirati sredstva iz zasebnega sektorja, zato da se financirajo tudi javna dela. Poleg tega se mi zdi, da je to priložnost, da pravzaprav evropske institucije prevzamejo zasebni dolg za namene financiranja teh projektov. To je bistvenega pomena za vsakega zasebnega vlagatelja. Hvala lepo vsem institucijam in hvala komisiji, ki je odločno podprla te projektne obveznice. Hvala. Hvala lepa, sledi gospod Gariga Poledo. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, gospod komisar. Goran Ferm je bil ne samo zastopnik socialistov, lahko povem, da je zelo profesionalno opravil svoje poslansko delo. Trdo je delal na tem poročilu, ki ga trenutno obravnavamo in to poročilo tudi jasno kaže, kako predano je opravil svoje delo. Živimo v času, ko so finančni viri omejeni, ko je pritisk na proračun zelo velik, zato je še toliko bolj pomembno, da imamo na voljo inovativne finančne instrumente. Tudi poseben odbor Sure, ki je razpravljal lani o teh vprašanjih, je bil mnenje, da potrebujemo nove finančne instrumente, če želimo nadomestiti vsa pomankanja na področju tradicionalnih verov. Naložbe na področju prometa, energetike in IKT-ja je treba ustrezno financirati. 1,5 milijarde evrov bi potrebovali za obdobje 2010-2020. Upoštevati je treba tudi to, da je danes težko pritegniti zasebnega vlagatelja za viš, večje in obsežnejše infrastrukturne projekte, ki niso dovolj dobro opredeljeni, ki ne zagotavljajo dobička. Dobro je zato, da smo oblikovali projektne obveznice. Dobro je, da pri tem omenjate tudi sklad za povezovanje Evrope. Mislim, da je to dodana vrednost tega poročila. Pri tem gre za izključno evropski projekt, ki pravzaprav prinaša dodano vrednost na ravni skupnosti. Najbolj pomembno pri vsem skupaj pa je, da predlogi sprememb poročevalca ustrezajo tudi željam svetu. Na trialogih smo jih sprejeli, kar pomeni, da bomo že v prvem branju dosegli dogovor in s projekti začeli nemudoma. Na koncu pa naj povem še to, da bi kot parlament morali ustrajati na tem, da Evropska komisija predstavil mestno poročilo nekje sredi leta 2013, stvari je treba ustrezno ocenjevati. Če trg ne bo pozitivno sprejel teh projektnih obveznic, potem bi morali te projekte na nek način izboljšati, zato da bi v drugi polovici leta 2014 te projekte tudi bolje izvajali. Hvala. You, El Hvala lepa, gospod Elkadravi, izvolite. Eh, Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Najprej naj začnem eh, z zahvalo poročevalcem in vsem, ki so prispevali k temu poročilu. Veliko smo o tem že govorili, v informacijah je bilo povedano, da eh, moramo to podpreti. Mislim, da gre tu za dober način, za dober poskus, da pridemo do več zasebnih sredstev eh, in da res pridemo do ustreznega financiranja projektov, ki bodo posredno in neposredno prispevali k ekonomski rasti. Nekoliko me tu skrbi da bomo prišli do. Uh, Mislim, da, bo tu, da bomo potrebovali resnično mešanico virov, če želimo priti do ustreznih omrežij. Torej, tu zdaj govorimo o 230 milijonih evrov za financiranje dveh ali treh projektov, kar je dobro. Uh, Eh, iz majhnih potokov nastajajo velike reke, ampak če želimo resnično uresničiti do leta 2030 ustrezna omrežja, potem bomo potrebovali 500 milijard evrov. Seveda je pomembno eh, to, hkrati pa je pomembno, da ti novi inštrumenti ne bodo nek alibi za eh, neke nova, neka nova posojila za investicije. Treba je zagotoviti da bodo ustrezna sredstva še vse čas na voljo za to vrstne projekte. Hvala lepa. Yes, Gospa Valjan, hvala spoštovani. E, gospod predsedujoči, hvala spoštovani kolegi. Mislim, da smo zdaj prišli do meja razprave o tem. E, treba je vedeti namreč, da rast omogočajo podjetja in trgi, ne pa inštitucije. Če želimo torej rast, potrebujemo podporo trgov. Govorimo o hitri širitvi infrastrukture, zato da bomo zagotovili večjo konkurenčnost in dejansko delovanje enotnega trga in tu potrebujemo ustrezne instrumente za to, da pritegnemo zasebni kapital. Ko govorimo o instrumentu za povezovanje Evrope, je seveda to ravno nekaj, kar mora omogočati to vrstne zadeve in sicer na stabilen, na eh, pregleden način, brez izkrivljanja trgov in konkurenčnosti in hkrati z pritegnitvijo zasebnikov, eh, tako da bodo res eh, pripravljeni vlagati, ne pa da jih bomo izločali in da se bo delala prevelika razlika med javnim in zasebnim denarjem. Seveda potrebujemo projektne obveznice in seveda potrebujemo tudi ustrezno oceno tega po pilotni fazi. Hkrati pa potrebujemo podporo inštitucij dejanskim deležnikom tukaj, vlagateljem, bankam in tako naprej, za to, da se bomo izognili trenutnim obstoječim oviram in da bomo omogočili trgom, da bodo del rešitve. Tu potrebujemo ustredne, ustrezne vzvode eh, za pridobivanje sredstev eh, in eh, moramo zagotoviti, da se ne bomo znašali samo na donacije. Gospod Turmes, izvolite. Da, Spoštovani predsedujoči, gospod Hojer, gospod Ren, mislim, da so v tem pilotni fazi pomembni okoljski kriteriji. Nehati moramo z ustvarjanjem infrastruktur, ki nas oddaljuje od naših podnebnih in pa energetskih ciljev. Konkretno pomankanje, ki ga ugotavljam, je ta, da nismo predvideli večjih projektov za obnovljivo energijo. In eh, tudi v instrumentu za povezovanje Evrope se govori samo o infrastrukturi, ne pa o obnovljivi energiji. Zato mi ni jasno, kako se bi ta pilotna faza kasneje nadaljevala. Dansko, Danska Dunk, ki je energetsko podjetje, je prodala farmo veternic nekemu danskemu pokojninskemu skladu. To pomeni, da lahko tudi projekte obnovljive energije najprej eh, ustvarimo pod nadzorom strokovnjakom, na to pa jih predamo drugim investitorjem eh, in s tem ustvarimo možnost, da ti strokovnjake potem se začnejo ukvarjati za novimi obnovljivimi projekti. Upam, da bomo v prihodnosti iz evropskega proračuna predvideli tudi sredstva za to vrstne projekte. Hvala, predsedaj. Hvala, gospod Fajman. Prava, spoštovani predsedojoči. Poročilo, zdaj, o katerem zdaj govorimo, priporoča, govori o instrumentu, s katerim naj bi eh, prišli do obveznih eh, posojil v zvezi z infrastrukturnimi projekti, bojim se, da, da bo tukaj prišlo še do dodatnega zadolževanja držav in vlagateljev. V tem trenutku so vsi ti akteri že prezadolženi. In če jim želimo pomagati, če jim želimo olajšati zadeve, da bodo lažje prišli do javnih, eh, do javnih javnega, javnih sredstev, ni prav, da, da jim eh, dovolimo dodatno zadolževanje. Tu bi bom vložil predlog spremembe, ki zahteva, da bo nova transportna prometna infrastruktura ustrezno upoštevala tudi podnebne spremembe, kajti ne razumem, kako bi to lahko dosegli. Namreč prometna infrastruktura in težave eh, podnebja na področju podnebja, to ne more biti posebno nepovezano. Torej, tega ne moremo vključevati v besedilo kar tako. Gospod Martin, izvolite. Hvala. Kot vedno, ko govori kolega Turmes, je to, kar pove, zelo pametno in želel bi si, da bi to, kar pove on, bolj vplivalo na evropsko politiko. Želel sem se um, navezati na to. Seveda so te projektne obveznice nekaj skromnega ampak, in nekaj pametnega, ampak samo, če bodo tudi vzdržne in če imamo za to politično osnovo. Obstaja tveganje, da bi zavarovali tveganja, ki jih politično ne bomo mogli potem pokriti. V Avstriji, na primer, manjka 100 km potrebnih projektnih poti, tudi zaradi pomankanja zaupanja, zaupanja državljanov v ta projekt. Lahko bi ustvarjali skupna uh, omrežja TEN, ne samo širokopasovna, uh, ne samo širokopasovne povezave in pa eh, visokotehnološke povezave. To seveda zahteva širše načrtovanje, več sredstev, ampak vseeno sem želel to omeniti na tem mestu. Gospod Balčitis, izvolite. Hvala predsedojoči, spoštovani gospod komisar. Naj se najprej zahvalim kolegu Fermu za njegovo veliko delo. Pa tudi komisiji naj se zahvalim, kaj ti poslušali so tisto, kar smo zahtevali iz parlamenta, zato da pridemo do ustrezne pobude v zvezi z projektnimi obveznicami, kar je seveda pomembno za splošne eh, naložbe v Evropski uniji. Gritus imamo pred sabo ambiciozne cilje in zelo pomembno je seveda vse to stališče infrastrukturnih projektov. Hkrati pa je očitno, da teh stvari ne bomo dosegli v eh, zelo kratkem obdobju. Energetski sistemi v tem trenutku so uh, Eh, pomankljivi, številne povezave manjkajo tudi pri transportu, pri prometu in tako naprej. Vse to bo zahtevalo torej ogromne investicije, ki jih ne bomo mogli dobiti iz javnih sredstev, zaradi tega se bomo morali zanesti tudi na zasebni sektor. Tu je treba upoštevati tudi gospodarsko. Gospodarske razmere, ki seveda ne bodo zlahka pritegnile zasebnega kapitala. Ta pilotna faza omogoča s temi 230 milijoni razmeroma malo denarja uh, ustrezno napredovanje, hkrati pa moramo seveda počakati na pozitivne spodbude strani zasebnega sektorja, ki bo potem ustrezno deloval tudi na trgu. Mislim, da je to zelo dobro in verjamem, da bomo na ta način prišli do ustreznih spodbud na področju infrastrukturnih projektov po celotni Evropski uniji, ki so izjemno pomembni, še toliko bolj zaudaljena področja, brez katerih Evropska unija in njen trg ne more ustrezno delovati. Hvala. Um, Gospa Maner, oziroma, oprostite, najprej na vrsti gospod Debaker. Um, Ik denk dat we allemaal weten dat eh, ons Europees transportnetwerk. Hvala. Vsi vemo, da so evropska, vse evropska prometna omrežja vse preko dokončana. Pomembno se je zazreti v prihodnost. TEN in pa instrument za povezovanje Evrope potrebujeta ohranjen nivo naložb. Projektne obveznice so samo del investicij, ki so potrebne. Države članice vedno težje financirajo takšne infrastrukturne. Eh, projekte, veliko je spečega kapitala, ki ga je treba mobilizirati in ga spraviti v realno gospodarstvo. Projektne obveznice bi lahko prispevale k dejstvu, da bi lahko to dosegel zasebni kapital za doseženo dodano evropsko vrednostjo. 230 milijonov smo temu namenili na začetku, to nam bo omogočilo financiranje manjših eh, projektov, lahko pa bomo tudi eh, odpravili nekatera tehnična vprašanja eh, eh, in pa manjše probleme, ter na to se bomo lahko premaknili še na financiranje večjih projektov. Sedaj pa gospod Maner. Arvoisa komission jäsen, niin kuin täällä on usean kertaan todettu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Že večkrat je bilo rečenega, da je pomembno to, da Evropska unija investira v dobro infrastrukturo. To je pomembno tudi v luči gospodarstva. Pomembno je, da mobiliziramo zasebna in javna sredstva za to vrstne naložbe. Eden izmed pomembnih elementov je tukaj naslednji. Lahko bi uporabili sredstva iz regionalnega sklada tudi za infrastrukturne projekte. Pomembno je tudi to, da vidimo, da vse skupaj široko zastavimo. Eh, gre predvsem za osrednjo Evropo, mi pa moramo poštivati tudi severni del Evrope. Hvala. Sedaj je na vrsti postopek Catch DI. Prva govorica je gospa Anželili. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Začetek projektnih obveznic je samo prva faza v tem paktu za rast. Zagotovo gre za pilotni projekt, ta je dopolnjen morda z nekoliko pretirano previdnostjo in z simboličnim proračunom. Zelo malo sredstev, manj kot 50 milijard evrov za vseh 27 držav. Težko je sicer biti sedaj bolj konkreten, težko je oblikovati nove instrumente, s katerimi bi pritegnili zasebne naložbenike in vlagatelje. Pomembno je, da poskrbimo za ustrezno omrežje, da ustvarimo nova delovna mesta, da naredimo evropsko gospodarstvo bolj konkurenčno. Strinjam se s tistimi, ki so rekli, da bi morali biti strogi pri ocenjevanju, da bi morali izbirati kakovostne in zanesljive projekte in da bi morali poskrbeti tudi za doseganje rezultatov. Po začetni fazi pilotni fazi pa bi morali preiti na bolj ambiciozne projekte, ki bodo zagotovili bolj avtentično in strateško razvojno fazo, ki bo prispevala tudi k rasti v Evropi. Hvala. Thank you. Now, Mr. Cofferati. Hvala, gospod Koferati. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes do povdne smo slišali kako se ciprsko predsedstvo zauzema za oblikovanje omrežji, bodi si na področju energetike, telekomunikacij, prometa in tako naprej. Če pa želimo oblikovati ta omrežja, potrebujemo izdatna sredstva. Ta, ki smo jih sedaj namenili, niso dovolj. Strinjam se s tem, da se oblikujejo omrežja. To je ključnega pomena, če želimo tudi konkretno pokazati, kako je možno zagotoviti rast. Istočasno pa moramo pritegniti dodatne vlagatelje. Torej, to je instrument za rast, trajnostno rast po eni strani in za razvoj na, drugem, na drugi strani. Pomembno pa je, da zagotovimo ustrezna finančna sredstva za doseganje teh ciljev. Noben zasebnik ne bo ulagal sredstev, če ne bodo države članice oziroma javni organi zagotovili dodaten uložek. Mislim, da bi morali to razrešiti, če želimo izpraviti uspešno izvajati razvojne politike. Hvala. Zlovski. Hvala, gospod Kozlovski, naslednji. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želel bi čestitati gospodu Fo, eh, Fermu, kaj ti pripravil je resnično zanimivo poročilo. Eh, Strenjam se z njim. Multimodalni prometni koridori so ključnega pomena, če želimo zagotoviti stike z preostalimi državami. Ehm, veliko moramo investirati tudi v energetsko infrastrukturo, zato je treba bolj vključiti zasebni sektor v te investicije. To bo jamčilo uspeh. Ideja o projektnih obveznicah je zato zelo dragocena in morali bi jo bolj poglobljeno analizirati. Pripričan sem, da bo pilotni projekti ponudili pomembne informacije o odzivu zasebnega sektorja na ta inštrument. Upam, da bodo te nove naložbene možnosti izravnale in odstranile nesorazmera med posameznimi evropskimi regijami. To bi dolgoročno gledano zagotovilo konkurenčnost za vse. Hvala lepa, gospod Tikova, naslednja. Gospod predsedujoči, gospod komisar. 20, 20 pilotna faza projektnih obveznic mora pripraviti teren za instrument za povezovanje Evrope. Pilotna faza bi morala biti financirana v letih 2012 in pa 2013 za prerasporeditvo iz proračuna oziroma za prerasporeditvijo sredstev iz drugih projektov. Zato pobudo bi lahko prerasporedili do 200 milijonov evrov iz proračuna za TNT in do 10 milijonov evrov iz eh, TNI proračuna. Evropska investicijska banka bi morala dobiti seznam projektov, ki se zdijo banki primerni in pa enostavni za izvajanje. Pomembno je, da države članice takšne prošnje pošljajo do uh, 31. decembra 2013 in samo v primeru zapletenih uh, projektov do leta 2014. Potrebno je poskrbeti za dobro absorpcijo sredstev v tem projektu. Hvala lepo, gospod Paška, naslednji vážený pán predsedajúci vážený pán komisár predsedník európskej investičnej banke európsko gospodarstvo prav gotovo potrebuje spodbudo zato da se lahko izkopljemo iz recesije predpostavka torej da bi potrebovali eh, nove naložbene modele za investicije v energetski sektor v prometni sektor torej s temi sredstvi bi lahko hitreje izvajali te projekte in pa poskrbeli za gospodarski napredek. Seveda je potrebno te mehanizme najprej preizkusiti, to bomo naredili v projektni fazi. Eh, zato moramo biti v tej začetni fazi zelo previdni. Evropska investicijska banka in pa komisija bi morala sodelovati z neodvisnimi strokovnjaki, zato da bi lahko zagotovili, da bo vzpostavljeni sistem vzdržen, učinkovit, uspešen in da bo povezan z kar najmanjšimi tveganji. Sredstva za te naložbe ne bi smele predstavljati dodatnih stroškov. Omogočati pa morajo izvajanje dobrih investicij z dobrimi povratnimi eh, rezultati. Gospa Basesko je naslednja. Hvala lepa trenutno obstaja potreba za spodbujanje investicij v infrastrukturo IKT, v energetsko in pa v prometno infrastrukturo. Pobuda strategije za Evropo za leto 2020, da se začne z projektnimi obveznicami, bo mobiliziralo veliko sredstev iz zasebnega sektorja. To se mora zgoditi kar najhitreje, zato da bomo lahko ponovno zagnali evropsko gospodarstvo. Uh, pilotna faza je tukaj zelo koristna. Na ta način bodo naložbeniki bolje razumeli strukturo projektnih obveznic in njihovo delovanje. Na ta način bomo lahko tudi ocenili inštrument, preden, bo resnično, eh, preden ga bomo resnično začeli izvajati. Kar se tiče Evropske investicijske banke in pa Evropske unije, obveznice bodo tako bolj eh, zanesljive in s tem bodo tveganja investitorjev zmanjšana. V zadnjih letih je EIB Eh, moji državi namenjala več kot 3,8 milijonov evrov podpore za infrastrukturne projekte. Hvala lepa, sedaj pa gospod Hojer, izvolite besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala lepa tudi poslancem in poslankam Evropskega parlamenta za širok konsens eh, in podporo tej pobudi in Eh, tudi naši banki, ki bo igrala zelo pomembno vlogo pri izvajanju te pobude. To bo zelo ambiciozen projekt in delo se bo sedaj začelo. In mi moramo pravzaprav s tem uh, delovati hitro, odločno, previdno in eh, rezultate moramo seveda tudi natančno preučiti in pregledati. Banka bo vsekakor sodelovala v, eh, tej kritičn, v tem kritičnem eh, iskrenem pregledu dosežkov v kratkem času. Mi ne želimo diskreditirati tega novega instrumenta, želimo, da bi bil uspešen in to pomeni, da moramo igrati z odprtimi kartami in moramo imeti tudi jasne kriterije ki bodo seveda tudi podlaga za eh, ocenjevanje uspeha tega instrumenta. Eden izmed eh, prednosti Evropske investicijske banke je, da to ni zgolj eh, banka z kvalificiranimi kadri, to je hkrati tudi banka, ki lahko dela na podlagi dobrega poznavanja in inženiringa in to je tudi potrebno uh, tu. Če želimo biti zvesti našim načelom, je potrebno preučiti projekte, ki so predložene na zelo kritičen način, treba je preveriti tehnologijo in tehnično izvedljivost, pa seveda tudi finančno plat. In eh, to bo seveda zagotavljala EIB v tem procesu. In uh, potem bomo sopet prišli k vam. Uh,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 Eh, financiranje energetskih projektov v tej obliki sedaj še ni mogoče. Treba je pač preveriti, ali so možne preusmeritve, ali je mogoče stvari drugače organizirati. Eh, Naprimer, določene aktivnosti, ki jih sedaj razvijamo, seveda tudi v eh, Grči. Torej, to bo banka razvijala z komisijo. Vsekakor bo banka tudi zelo. Um, aktivna na področju energije vetra in podobno. In še zadnja točka v zvezi s tveganjem, gospe in gospodje. Um, S to pobudo projektnih obveznic bo EIB e, samo zagotavljala 50 odstotkov prednostnega davka, mi ne bomo pač e, garantirali pre, premoženja in E, torej mi ne moremo dati 100 odstotnega jamstva za zasebni sektor. Zasebni sektor je pravzaprav e, tisti, ki garantira še naprej, da bo projekt zdrav finančno in ekonomsko gledano. Se pravi, e, previdnost zasebnega sektorja je tudi zelo pomembna garancija za uspeh tega. Hvala lepa. Gospod Ren, spoštovani predsednik, poslanke in poslanci. Jaz se lahko pridružim eh, predsedniku Hrnu za eh, zelo dobro podporo in dobro, da ste pač eh, pokazali to veliko podporo za to pobudo projektnih obveznic. S tem bomo stimulirali zasebne investicije, s tem, da bomo pač delili tveganje med zasebnim in javnim sektorjem. Tu pač sodelujeta komisija in EIB pri velikih eh, investicijah v infrastrukturo. Sedaj pa je potrebno, da stvari konkretiziramo. Potem, ko pač eh, to spremete, bosta komisija in EIB podpisala eh, sporazum o sodelovanju. To bo či, storjeno čim prej po sprejemu eh, predloga v svetu julija. Kar pa zadeva konkretne projekte, kolikor jaz to razumem, EIB že eh, prejema izraze interesa in začenja ocenjevati celo vrsto potencijalnih projektov v treh sektorjih prevoz, eh, energija in komunikacije na ta način eh, želimo čim prej dobiti podpise na te projekte. Mi vemo, da imamo za začetno fazo proračun 230 milijonov evrov zgolj. To pomeni, da moramo to pilotno fazo izkoristiti eh, za to, da Eh, bomo s tem zagotovili tudi večje financiranje v naslednjem eh, večletnem finančnem okviru, se pravi gre za komunikacije, transport, eh, energetsko varnost, zeleno rast in mi moramo pravzaprav sedaj pripraviti pot eh, tudi za večje financiranje strani evropskega proračuna. Torej, projektne obveznice so uh, tudi uh, sestavni del um, instrumenta za povezovanje Evrope in s tem pa, če želimo uh, pospešiti rast investicije v naslednjem večletnem finančnem okviru. Gospod predsednik, uh, poslanke in poslanci, uh, Eh, zavezanost držav članic in celotne Evropske unije, da se borijo proti sedanji krizi in eh, poskrbijo za nastanek novih delovnih mest in večjo rast je eh, velika in to je seveda zelo pomembno za državljane, kajti njihova Situacija je odvisna od celotne situacije, v kateri se nahaja Evropska unija. E, treba je razpravljati o političnih ukrepih in nujno potrebno je, da pokažemo prednosti e, Evrope in sicer na zelo konkreten način. E, to moramo pokazati našim državljanom in to moramo storiti čim prej. To je tudi razlog, zakaj igra pobuda o projektnih obveznicah tako pomembno vlogo Eh, v naši evropski agendi za rast. Hvala. Hvala lepa in uh, sedaj pa gospod Fer. Ja eh, se opravičujem, gospod Mavrojanis. Uh, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, ob uh, spoštovanju vseh glasov, ki odstopajo od tega, moram reči, da gre za en izmed eh, redkih trenutkov, ko imamo zelo širok konsens o inovativni zamisli. Zahvaljujem se vam eh, vsem za to zelo konstruktivno razpravo. Nekateri pač pravijo, da je eh, znesek 230 milijonov evrov dokaj majhen, vendar na samem začetku sem dejal, da je eh, to eh, začetna investicija, ki bo spodbudila bistveno večje investicije v prihodnosti. Mnogi med vami so pač eh, dejali, da moramo zelo previdno izbirati projekte in s tem se popolnoma strinjam. Mi moramo zagotavljati tudi dolgo trajno dodano vrednost na evropski ravni predsednik EIB in uh, tudi komisija uh, uh, so vas prav gotovo pomerili glede tega. Strinjam se s tistimi, ki so poudarjali pomen ocenjevanja, evalvacij. Naslednji koraki bodo ključni. Ko parlament in svet spremeta besedilo, bomo lahko začeli pilotno fazo. Mi želimo, da bi pač eh, financirali projekte kar se da hitro in da bi tudi tržni, ocenili, kako tržni eh, udeleženci sprejemajo to pobudo. Potreben je tesen dialog med eh, komisijo, Evropskim parlamentom in svetom. To je potrebno v teh prvih korakih in nauki iz te pilotne Eh, faze se morajo upoštevati v drugi fazi. Hvala lepa. In sedaj pa na koncu še gospod Ferm. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, hvala za to dobro razpravo. Naj dam še nekaj komentarjev. Najprej potreba po instrumentu. Nezadostno investiranje je velik problem za Evropo in to ni začasen problem, to je strukturni problem, vendar eh, zaradi sedanje eh, krize smo eh, če dalje slabše kos temu in zaradi tega potrebujemo dodatne instrumente. Katere projekte želimo financirati s tem? Gospod Hojer je pač dejal, to je morda za bolj razvite trge širša perspektiva bo pač eh, mogoča v prihodnosti, ko se bomo usmerili tudi v druge projekte. Potem pa eh, kriterije, gospod Turmes in drugi so omenjali tudi drugo vrsto projektov, obnovljivi veri energije in tako naprej. Dobro, govorimo o eh, bodočnosti bodočem večletnem finančnem načrtu, o širši fazi, popilotni fazi. Potem bom seveda tudi odprt za druge predloge. Potem pa seveda tveganje. Nekatere države članice, tudi moje, so oklevale eh, pri sprejemanju te pobude. Vendar mislim, da je razprava nekoliko razblinila njihove skrbi. Mi ne sprejemamo odvečnega tveganja z denarjem davkoplačevalcev. Eh, mi ne želimo pravzaprav eh, poenotiti tveganje in privatizirati dobičke. Mi moramo nekaj storiti, kaj ti sicer bo denar šel v eh, špekulativne eh, trge. In mislim, da je tveganje omejeno. Tu ni nekega stalnega jamstva. In 230 milijonov pač eh, bomo imeli za ta inovativni instrument, ki bo morda mobiliziral milijarde. Se pravi, to je dober načrt. Naj izrečem tudi še nekaj besed zahvale kolegom. Zelo velika zahvala proračunskemu odboru, sekretar je tam opravil odlično delo, pa tudi eh, moji sodelavci v mojem uradu. Hvala lepa. Uh, hvala lepa, gospod Ferm, hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa, gospod uh, Hoyer, uh, gospod Marodinis in kolegi. Torej, sedaj smo zaključili to točko.